izzivi in naša industrija lahko od tega veliko odnese, ostanemo lahko vodilni na področju tehnologije in konkurenčni, zagotavljamo pa lahko tudi čisti promet, ki je skladen z izzivom popolnega razobličenja v proizvodni industriji. Hvala lepa. Gospod Nibler za minuto. Izvolite. Hvala lepa, hvala gospod predsedujoči gospod komisar, kolegice in kolegi. Res je, da smo meje za CO2, za lahka gospodarska vozila in osebne vozile vedno znova prilagodili in jih zaostrili. To potrebujemo, potrebujemo čiste avtomobile, zato ker želimo izpolniti cilje za podnebje. Ampak mejne vrednosti, ki jih imamo za 2025 in 2030, morajo biti realistične. Zato pozdravljam predlog komisije, tam govorijo o 30 odstotkih znižanja za leto 2030. Mobilnost mora biti takšna, da je stroškovno učinkovita, prav tako moramo zagotoviti, da bodo delovna mesta v avtomobilski industriji in pri podizvajalcih ostala v Evropi. V svetu ni primerljivih zahtev, kar zadeva polnilno infrastrukturo skoraj vse države članice zaostajajo. Potrošniki morajo prevzeti e-avtomobile, morajo se navaditi na električne avtomobile. Če ne bomo ustrezno pristopili, ne bomo imeli spodbud za alternativna goriva ali za uklopne hibride. Če ne bomo ustrezno postopali, bomo naredili napako. Mislim, da ne bi v Evropi smeli voziti samo avtomobili Tesla, ampak tudi električni avtomobili evropskih proizvajalcev. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Trije govorniki so na seznamu. Gospod Marijas, ki ga ni, zato dobi besedo gospa Šojdrova. Izvolite. Hvala lepa, hvala za besedo, kolegice in kolegi podnebne spremembe pomenijo, da smo vsi bolj občutljivi, kar zadeva okoljska vprašanja in tako je tudi prav. Prometni sektor veliko prispeva k temu vprašanju. To vpliva na podnebne spremembe. Ampak opozarjam vas, da ne smemo samo neodgovorno nižati pragov za izpuste. Zakaj? prvič, Evropa ni glavni onesnaževalec. Manj kot 10 odstotkov globalnih izpustov CO2 prihaja iz Evrope. Drugi razlog je, da je avtomobilska industrija zelo pomembna industrija v Evropski uniji, zato ne moremo in ne smemo usiljevati nerealističnih ciljev. To bo vplivalo na konkurenčnost in tako bi lahko zelo škodili avtomobilski industriji, izgubili bi veliko delovnih mest in sploh ne bomo s tem zmanjšali izpustov CO2. 15 odstotkov do 2025 je bilo v redu, ampak z ambicioznim povečanjem do leta 2030 se pa ne morem strinjati. Hvala, gospod Busoj, izvolite za minuto. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. V preteklih letih smo dosegli kar nekaj napredka, ampak vseeno vsako leto 500 tisoč evropejcev umre zaradi onesnaženja zraka. Evropske prestolnice so poslale sporočilo, moramo biti ambiciozni na notranji ravni, pa tudi na globalni ravni, vendar ne smemo ogrožiti, ogroziti konkurenčnosti naše industrije. To je pomemben korak imeli smo medinstitucionalna pogajanja in parlament je dosegel dogovor za to, da se izpusti skrčijo za 37,5 odstotkov za nova osebna vozila in 30 odstotkov za lahka gospodarska vozila. Te ambiciozne kvote bodo vodile do inovacij v avtomobilski industriji. Dobili bomo vozila z nizkimi izpusti in brez izpustov. Hvala. Ko ostatni gost je že pan Zdrojevski. Prošen. Hvala. Gospod Zdrojevski, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. To ni najboljša rešitev. To je kompromis. Kompromis ni najboljša rešitev. Kompromis pomeni, da je treba upoštevati tudi stroške. Po eni strani imamo zelene politike, ki si prisadevajo za boljšo zaščito podnebja, po drugi strani pa avtomobilska industrija izpostavlja dejstvo, da bo to zelo drago. In obstajajo tudi razlike med državami članicami. Naprimer, tiste, ki imajo zelo razvite avtomobilske sektorje, se odzivajo drugače kot druge. Prav tako obstajajo velike razlike, kar zadeva tehnične podatke o stroških in rezultatih. Stroški se ocenjujejo na zelo nenavaden način in to ni dobro, zato ker potrebujemo dobre rezultate v praksi. Hvala lepa. Zdaj pa dobil v imenu komisije besedo komisar Kanjete. Izvolite, da sklenete razpravo. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, s to razpravo smo spet pokazali, da je zakonodaja zelo pomembna. Še enkrat želim povedati, da smo zdaj dobili ključen element za to, da izpolnimo podnebni okvir za leto 2030 in zaveze iz pariškega sporazuma. Ne gre samo zato, da želimo zaščititi podnebje s to zakonodajo. To zakonodajo bo pomagala tudi evropski industriji. Ostali bomo še naprej konkurenčni v hitro spremenjujočem se globalnem trgu, kjer obstaja veliko popraševanja po čistih proizvodih, ki podpirajo trajnostno mobilnost. Nova, nove meje za lahka gospodarska vozila in osebna vozila bodo spodbudila delovna mesta, inovacije, razvoj baterijskega sektorja in tako naprej. To vse lahko vodi do novih delovnih mest in to bo pomagalo vsem, tudi potrošnikom. Potrošniki bodo imeli čistejši zrak in privrčevali bodo tudi pri polnjenju vozil. To je dober kompromis in res smo lahko ponosni na rezultat dela. Vemo, kaj je treba storiti za to, da izpolnimo dolgoročne podnebne cilje. In nekateri ste na to opozorili. Ta zakonodija je korak v pravo smer. Zato vas lepo prosim, da to podprete na glasovanju jutri. Hitro lahko zakonodaja začne veljati in mislim, da ne smemo več zavlačevati. Podnebne spremembe so velik izziv in to državljani, zlasti mladi, pričakujejo od nas vseh. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa gospa poročevalka, gospa Dali. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, hvala kolegicam in kolegom, hvala komisar še enkrat. Ampak naj spregovorim o nekaterih vprašanjih, ki so bila omenjena. Prvič, ne smemo strašiti, če trdimo, da nove naložbe pomenijo draže avtomobile. To ne drži. Tudi presoja učinka komisije potrjuje finančne prednosti za potrošnike, kakor je komisar pravkar omenil, ko je govoril o tem, da bodo potrošniki imeli nižje stroške. Prednosti za potrošnike so v spredju pri tej zakonodaji. In nekateri poslanci, ki so govorili, so govorili tako, da bi pričakovali, da bodo vedeli več o podrobnostih. Gospod Mojten sploh ni vedel, da govorimo o vozilih z ničnimi izpusti ali zelo nizkimi izpusti, to je 50 gramov na kilometr. Gospod Kolmer iz EKR sploh ni vedel, da je to del svežnja zakonodaje, ki zadeva različne sektorje. Parlament se ne posveča samo mobilnosti in osebnim avtomobilom. Realnost je pač takšna, da se zadeve spreminjajo, naložbe se usmerjajo v nove tehnologije in izvajo se raziskave za to, da bomo poskrbeli, da bo Evropska unija lahko proizvajala baterije in baterijske celice v Evropi. Poslanci, ki so na začetku bili manj ambiciozni, danes govorijo o kompromisu pozitivno. To me veseli. Prepričana sem, da je prav zaradi ambicioznosti parlamenta prišlo do sprememb in zadeve se bodo spreminjale še naprej. Poglejte si, kakšni modeli se predstavljajo zdaj in poglejte tudi, da imajo vozila z nizkimi izpusti ali brez izpustov vedno večji doseg. Na koncu želim povedati, da zdaj ne smemo popustiti. Privabiti moramo naložbe v ta kontinent, v EU. Zagotoviti moramo ustrezno infrastrukturo polnilne postaje in tehnologijo za to, da bomo proizvajali baterijske celice in baterije v Evropski uniji. Veselim se že glasovanja jutri. Hvala kolegicam in kolegom za prispevke. Hvala komisar. Hvala tudi vsej komisiji za pomoč. Hvala lepa. Hvala za to razpravo. Hvala za sklepne besede. Razprava je končana, glasovali bomo jutri. Hvala vsem, ki so sodelovali v razpravi. Gospe in gospodje, zdaj pa bomo prešli na naslednjo točko na dnevnem redu. To je poročilo Panceri, Preda, Engel in Görens. Naslov poročila je Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje. Prvi govornik na seznamu je gospod Panceri kot eden od poročevalcev. Izvolite, štiri minute. Malce bomo še počakali, zato da komisar sede na svoje mesto. Izvolite. Hvala lepa, <clears throat> predsedujoči. O tem bomo glasovali o novem instrumentu za sosedstvo ter razvojno mednarodno sodelovanje. Gre za zelo pomemben postopek, kar bo eh, odločal o tem, kako eh, bo eh, pomoč Evropske unije izplačena v obdobju 2021-2027. Gre za skoraj 90 milijard evrov. Besedilo je plod dolgega pogajalskega dela in iskanja kompromisov med eh, političnimi skupinami. Prišli smo do nekega stališča, za katerega mislim, da je uravnotežen v zvezi z finančnimi instrumenti, ki trenutno obstajajo, zato da zagotovimo boljše usmirjanje nadzor Evropskega parlamenta. To je prva točka, ki jo želim povdariti. To je upravljanje in vodenje. Predlog eh, komisije predvideva samo izvedbene akte eh, in postopek v odboru, se pravi, da Evropski parlament lahko nastopi proti temu samo s pravnimi sredstvi, torej če komisija preseže svoje izvedbene pristojnosti in nepolitičnih odločitev, ki so privedli do tega. To je nezadostno. Zato smo vključili delegirane akte, ki naj uh, omogočijo boljše ukrepanje pri samem načrtovanju. Zato vse najpomembnejše strateške odločitve bi bile podvržene pregledu parlamenta in možnosti možnosti ugovora. Drugi element je sosedska politika, ki je prednostno področje, ključni element pri zunanjem delovanju eh, Evropske unije. Vključevanje sosedske politike v enotni instrument zagotavlja prožnost za hitrejše eh, pač, eh, angažiranje sredstev, zato da se podprejo posebni odnosi, ki jih imamo s sosedskimi državami. Predvidenih 23 milijard evrov predstavlja predstavlja eh, bistveno povečanje eh, sredstev za to panogo v primerjavi z štiriletnim eh, finančnim okvirom. <clears throat> Predvidevamo tudi program za AKP države, tako da se bodo lahko spopadali z možnimi potrebami, ki bi lahko išle iz eh, prihodnega sporazuma po sporazumu iz Kotonuja. Potem eh, je omemba tudi izkoreninjenja revščine in eh, smo iz 92 na 95 odstotkov povečali odstotek zadovoljitve določenih kriterijev. Podpiramo torej celo celovit pristop, dolgoročni pristop, zato da se lotimo eh, korenin nezakonitega priseljevanja in razseljevanja. Vključili smo tudi sklic na um, podnebne pač, um, izseljence in smo uh, želeli pospešiti tudi urejeno in zakonito izseljevanje. Poudarjamo tudi pomem, da se lotimo vprašanja podnebnih sprememb tudi z ozirom na že podpisane sporazume, vključno s pariškim drugim in eh, povečali smo na 45 odstotkov eh, delež, ki je namenjen podnemnim vprašanjem. To je objeti, ob, ambiciozen cilj v primerjavi s tem, kar je predlagala komisija. Prednostnega pomena so tudi ukrepi na področju človekovih pravic. Vključili smo tudi posebno klauzulo o ukinitvi pomoči, ukolikor država eh, ustrajno in ponovno krši te, te dogovore. O tem pa, kar zadeva instrument za mir in stabilnost. Ponavljamo, da sredstva iz te panoge je treba uporabljati za to, da zagotovimo pogoje za trajnostni razvoj in teh sredstev ne smemo namenjati na kup orožja in, in streljiva oziroma vojaškim posegom in obramnim posegom. To je bilo res zelo zahtevno delo, ki je trajalo več mesecev, zato se zahvaljujem vsem trem soporočevalcem za opravljeno delo in si nadajam, da bo prišlo do pomoči glasovne podpore eh, za ta predlog. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji so poročevalec je gospod Preda. Za štiri minute izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsak, ki spremlja razprave, ve, kakšno je stališče komisije in uh, jaz sem bil med štirimi soporočevalci tisti, ki je bil na začetku bolj skeptičen do tega skupnega instrumenta. Na začetku želim povedati, zakaj sem bil tako skeptičen. Parlament je jasno povedal, kakšno mnenje ima pred malce več kot letom dni. Zahtevali smo namenske instrumente za predpristopno pomoč, razvoj, sosedstvo in človekoljubno pomoč, kajti to potrebujemo za različne, različna področja delovanja. Komisija ni upoštevala tega mnenja, predstavili so predlog, o katerem danes razpravljamo, vključuje nekaj deset instrumentov in obstoječe programe. ELS se je januarja 2018 izrazil proti skupnemu instrumentu za zunanje delovanje in to popolnoma jasno. Dejali smo, da gre samo za iluzijo poenostavljanja, kajti težko bo vedeti, katera pomoč je bolj pomembna. ELS meni tudi, da je sosedska politika takšna, da neposredno vpliva na življenje državljanov. In ta bo trpela, zato ker ne bo specifičnih instrumentov za njeno podporo. No, ne glede na to, smo se jaz in moja skupina v dobri veri lotili dela, zato da bi izboljšali predlog komisije. Dolgo smo delali na tem, dosje je zelo zapleten. Ločevati je bilo treba med težkimi vprašanji in različnimi interesi, ki so zdaj združeni v enem instrumentu. Zdaj smo res dosegli revolucijo, kar zadeva financiranje zunanjega delovanja EU. In to odgovarja tudi zahtevam parlamenta, namreč, da potrebujemo več prožnosti za odzivanje na nepredvedljive dogodke. Ampak komisija bi morala več povedati o upravljanju in o vlogi parlamenta. Potrebujemo jasne definicije za posamezne politike in tudi kar zadeva jamstva v zvezi z skladi in njihovo uporabo. Dobro smo sodelovali med političnimi skupinami in uspelo nam je predlagati koherenten okvir ki je sprejemljiv za parlament v okviru delegiranih aktov. Prav tako smo zastavili ustrezne cilje, izpostavljamo pa človekove pravice in demokracijo, kar zadeva proračunska merila in ukrepe, kajti v bistvu gre za to. 4,4 odstotke, zato smo se dogovorili, in za sosedstvo smo tako zagotovili ustrezna sredstva, pa tudi za podsaharsko Afriko. Dovolj je sredstev tudi za človekove pravice, socialno družbo in globalne izzive. Upoštevali pa smo tudi rezervo v višini 7 milijard evrov oziroma 10,2 odstotka. Na koncu želim povedati, da obžalujem pristop zelenih v odboru AFED so glasovali, smo glasovali in vi ste vložili 250 predlogov sprememb. Na začetku smo mm, sprejeli veliko pomembnih predlogov sprememb in potem ste se vi vzdržali. Tega ne razumem. Zgodovinsko veliko predlogov sprememb smo sprejeli z vaše strani, vi pa ste se potem vzdržali. Tega ne razumem. Kaj ste želeli tukaj storiti s tem instrumentom? Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Engel. Izvolite. maybe you can change the place. please come. Ah. oh yes, okay. Zdaj pa deluje. Gospod predsedujoči, čudeži tehnologije so z nami tudi tako pozno, zvečer. Mislim, da vemo, zakaj smo tukaj, čeprav obžalujem, da nas ni veliko, kajti to je Svežen, ki predstavlja skoraj 100 milijard evrov v večletnem finančnem okviru v, za obdobje 7 let. Lepo bi bilo, če bi nas bilo več, glede na to, da je to poročilo tako pomembno. Ampak eh, so kolegi odsotni tudi zato, ker delamo v tako visokem ritmu v zadnjih tednih. V zvezi z besedilom želim povedati, da se mi zdi, da gre za besedilo, ki ustreza ambicijam komisije, ko je predstavila svoj predlog. Vsi, ki sodelujemo na področju razvoja, razvojnega sodelovanja v Evropski uniji, smo se srečali z afriškimi sogovorniki, ki so nam omenili, da je preveč teh finančnih instrumentov, da sploh ne vedo, kam naj se obrnejo, zato da bi lahko dobili pravega naslovnika za črpanje finančnih sredstev. Ta edinstveni in enkratni instrument bo pomenil veliko poenostavitve in to je prav gotovo zelo pozitiven vidik. Ampak, gospod predsedujoči, nažalost obstaja nekaj dvomov. Kaj ti? Tudi, če bomo podprli svežen štirih soporočevalcev jutri, bo učinek mogoče ne popolnoma gotov. In sicer gre za vključitev Evropskega razvojnega sklada v proračun Evropske unije. Francija, pa tudi druge države članice, so proti temu. To je znano. Brez ustreznih proračunskih sredstev, instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje ne bo. Lepo bi bilo, če bi parlament podprl komisijo in okrepil. Sporočilo namreč daje, da so finančna sredstva potrebna in svet mora zagotoviti ta finančna sredstva, kajti mislim, da ni dobro, da ostanejo v tej postkolonialni miselnosti, da pač ne zagotavlja finančnih sredstev za Evropski sklad za razvoj. Ostaje še vprašanje, ali je komisija imela eno stališče pri tem dosegu ali ne. Kaj ti nekako menim, da je v teh mesecih obstajal en komisar, ki si je prizadeval, da bi v parlamentu preživela miselnost o nekem svetem instrumentu sosedstva, da je to cilj sam po sebi ki nujno potrebuje svoj finančni instrument, drugače ga kar ne bo. Ampak mi politiko izvajamo na osnovi pogodbe. Tega ne moremo spremeniti kar z neko parlamentarno odločitvijo. Gre za instrument, ki bo za 24 odstotkov povečal sredstva za sosedstvo. In celo iz kabineta komisarja za sosedstvo in širitev, so prihajali predlogi namenjeni temu, da bi razveljavili to zamisel o enem instrumentu. Gospod komisar, morda lahko vi poveste več o tem, ali je komisija vedno korakala soglasno ali ne, kajti če temu ni tako, potem se sprašujem o tem, kako ta kolegi sploh delujejo. Kakorkoli že, vesel sem, da smo zdaj dobili to koherentno besedilo in upam, da ga boste tudi podprli. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je še četrti poročevalec. Gospod Görens, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil kolegom poročevalcem. Zelo dobro smo delali v zadnjih mesecih. Delo ni bilo enostavno, ampak vendarle nam je uspelo predložiti dokument še pred koncem mandata. Rad bi se zahvalil tudi funkcionarjem eh, odbora za razvoj, za zunanje zadeve ter odbora za pravne zadeve zlasti za njihovo profesionalno delo, za njihovo strokovnost, ustrajnost, lojalnost ter eh, tudi predanost, ki so jo pokazali v tem obdobju. Gre za najbolj eh, zapleten dokument odbora za zunanje zadeve in pravzaprav je končni rezultat plod dela treh odborov, ki se ukvarjajo z zunanjimi odnosi. Šlo je za tvegano stavo, namreč tvegano skavo, ker smo zadevo zaupali štirim pročevalcem v treh odborih. Poleg tega je bilo to tvegano zato, ker smo želeli zapustiti utečene poti, ne da bi temu žrtvovali cilje na področju razvoja kajti potrebno je bilo nekako poenotiti videnja glede eh, novega instrumenta in to ni bilo samo po sebi umevno. Gospa Mogherini je na prvi predstavitvi dokumenta dejala, da bodo politike ostale eh, v obstoječi smeri, da pa se bo spremenila metoda dela. Odločili smo se torej staviti na spremembe in mislim, da nam je to doslej dobro uspelo. Zapustiti utečene poti pomeni bolje uskladiti zunanje delovanje Evropske unije. To pomeni tudi e, vključiti sklade v proračun. Koliko let smo se borili, da bi e, končno vključili v proračun odbor? sklad za razvoj. Kajti eh, nekako smo se navadili, da eh, vso ostalo demokracijo oskrbimo iz proračuna, eh, hkrati pa smo nekako kar pristali na to, da nimamo pravice ali zadnje besede pri odločanju o razvojnem skladu. Poleg tega pa je šlo tudi za eh, izziv eh, drugačnih razsežnosti v naslednjem finančnem dobju v primerjavi s sedanjem. Orati ledino pomeni tudi, da je potrebno vedeti, da države članice in komisija ne morejo narediti vsega. Denarja primankuje povsod, tako da je povsem normalno, da da pritegnemo tudi zasebni sektor, zato da tudi ta del svojih sredstev in svojih prihrankov usmeri v razvoj. In ravno temu eh, naj bi služil novi sklad, ki bo posvečen eh, predvsem javni pomoči za razvoj. Za konec naj povem, da bo okrepljena tudi vloga parlamenta. Če bo parlament opravil svojo vlogo, seveda. Spoštujemo evropski konsens na področju razvoja. Uspelo nam je zagotoviti spoštovanje pravic Evropskega parlamenta s tem, ko smo vključili. Eh, najbolj zagovarjena stališča iz zadnjih let v naše predloge. Hkrati pa smo uspeli doseči korak naprej tudi v svetu. In naš cilj je bil, naša stava je bila, da bomo zaključili z delom pred koncem mandata in da vam bomo predložili neko koherentno poročilo o prihodnosti zunanjih odnosov, sosedske politike in mednarodnega sodelovanja. Hvala lepa. A teraz w imieniu jeszcze Komisji Budżetowej. Najlepsza chwała w imieniu odbora za proračun, gospa Gardia Zabal Rubial. Presidente, bueno. Hvala lepa, predsedujoči. Torej, ja, v imenu odbora za proračun ne povem, da smo si prizadevali, da bi ta predlog uskladili z stališči, ki so bili izraženi ob sprejetju proračuna za letno obdobje 2021-2027 moramo prispevati k boju proti podnebnim spremembam, zato smo povečali sredstva za 35 odstotkov in eh, namenili eh, še dodatne 4 eh, milijarde evrov za naložbe v afriško celino. Povečali smo garancije na 10 milijard evrov, zato da bi se izognili morebitnim neuravnoteženim sredstvom situacijam in smo vzpostavili mehanizem, s katerim Evropski parlament bo eh, lahko potrdil uporabo eh, rezerve, ki je bila temu namenjena. Smo tudi zajamčili eh, ustrezne, ustrezne naložbe v javni sektor, zato da ne bo prišlo do prekinitev, ko bo prišlo do prehoda na novi instrument. In drugič, naj poudarim, da tudi v okviru Evropskega sklada za trajnostni razvoj razvoj, smo določili mm, mm, strožje eh, merila, eh, ko gre za boj proti goljufijam in proti drugim oblikam tudi korupcije. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu komisije komisar Mimica, izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani poslanci, najprej na, naj se zahvalim pračevalcem in vsem vam za eh, učinkovito skupno delo vseh treh odborov, ki je vodila v prvočasni zaključek poročila o predlogu Ndici. Veseli me, da ste v poročilu podprli ambiciozni predlog Evropske komisije. Zlasti pa me veseli, da je parlament podprl bolj dosleden in odziven instrument. Glas Evrope bo po svetu bolj slišen, ravno tako pa bomo s tem instrumentom laže uresničevali svoje prednostne naloge prednostna področja, kot naša soseščina, so, podsaharska Afrika, zagotavljanje razvoja, promocija človekovih pravic, boj proti podnebnim spremembam, odprava revščine, ohranjanje miru. Eh, vse to bo okrepljeno. Veseli pa me, da je parlament ohranil tudi naložbe kot enega od načinov, ki bi jih uporabljali za uresničevanje teh ciljev. Osebno sem prepričan, da vključevanje razvojnega sklada v proračun bo okrepilo proračunske in eh, politične pristojnosti Evropskega parlamenta. Vsi elementi skupaj pa bodo zagotovili, da bo novi instrument skladen z našimi ciljami in zavezami, ki smo jih vključili podali v okviru globalne strategije Evropske unije glede konsenza o razvoju in glede globalne agende 2030. Kar zadeva vključevanje financiranja sosedske politike v predlog NDICI, kar je Evropska komisija soglasno predlagala in pri tem ustrajala, naj ponovno izpostavim naslednje poenostavljena, bolj učinkovita arhitektura naših izdatkov za zunanjo politiko ne postavlja pod vprašaj političnega pomena katerikoli geografske regije ali katerikoli tematske politike. Ravno nasprotno, želimo zagotoviti, da bodo vse politike imeli maksimalni učinek ter da bomo lahko mobilizirani dodatna sredstva, kjer bo to najbolj potrebno. To je zlasti pomembno, ko gre za eh, odziv na nepredvidene dogodke ali spremembe v naši soseščini, naprimer. Progra programiranje je tisti element, ki bo zagotovil povezavo med uresničevanjem razvojnih ciljev, med uresničevanjem zunanjih interesov unije med, uh, in med uresničevanjem interesov naših partnerjev. Uh, Ta proces pa lahko vodi do zaželenih rezultatov samo, če je dovolj prožen. Pozdravljam tudi politično ambicioznost poročila, ki se osredotoča na glavne pridnostne naloge, kot je človeški razvoj ali boj proti podnebnim spremembam. Menim pa, da morajo taki cilji biti eh, vodilo, ne pa pravno zavezujoče obveze. Sicer nam grozi, da bomo omejili svoje zunanje delovanje v vsak dan spreminjajočih se okoličinah. Naj ponovim svojo zavezo, da, eh, da so ambicije Evropske unije kot mednarodnega akterja celoti odražene v tem predlogu in pozdravljam vašo podporo. V kontekstu agende 2030 pa cilj 95 odstotkov morda ni realističen. Pomembno je, da zagotovimo oziroma ohranimo zadostno mero prožnosti, zato da bomo lahko resničili cilje Evropske unije na področju preprečevanja sporov, zagotovljanja miru ali sodelovanja z industrijskimi državami. Če bi se pravno zavezali, da bi dosegli 92 odstotkov. E, torej, že to je po mnenju komisije dovolj ambiciozen cilj. Komisija je pripravljena razpravljati s parlamentom o tem, kako najbolje okrepiti svojo vlogo pri usmerjanju in nadzoru. Želimo si iskrenega dialoga in sebinskega dialoga tako na politični kot tehnični ravni in to je vsekakor naš cilj pri čemer je seveda potrebno spoštovati medinstitucionalno ravnovesje. Menim pa, da vzpostavitev novih plasti institucionalnega nadzora ali pretirana raba delegiranih aktov ne bi vodili k temu cilju. Ravno nasprotno, na tak način bi delovanje instrumenta postalo preveč kompleksno. Zagotavljanje oziroma ohranjanje zadostne fleksibilnosti je ključno spriča eh, potreb zunanje politike in potreb po hitrem ukrepanju. Eh, zato je potrebno ohraniti tudi tisti stebr, kjer ni predvideno programiranje. Kot smo to poznali doslej, bi se na ta način lahko učinkovito in hitro odzvali na nepričakovane potrebe, ki se tako pogosto pojavijo na področju zunanje politike v soseščini in tudi širše. Zato ne verjamem, da bi nedodeljena sredstva za eh, prihodnje izzive morali znižati. Poleg tega tudi njihova dodelitev ne bi smela postati bolj komplicirana. Veselim se razprave in jutrišnjega glasovanja in se vam sem zahvaljujem. Pani Shake, eh, jedna minuta. Najlepša hvala. Gospa Šake dobi besedo v imenu odbora za zunanje trgovino. Odlično, mikrofon dela. Najlepša hvala, predsedujoči, gospod komisar, kolegi in kolegice. Če bi eh, proračun za zunanjo politiko moral postati eh, bolj odziven in eh, prožen, Eh, in to me veseli, ampak že od začetka trdim, da edini način, kako lahko ocenimo, ali je predlagana nova arhitektura, ki združuje več vrstic financiranja v eno samo, bolj učinkovita, da bo to mogoče še takrat, ko bomo vedeli, kako se bo z denarjem upravljalo. To pa je še vedno šipka točka predloga komisije. Podali smo nekaj predlogov, kako bi se tega lotili, naprimer usmerjevalna skupina med službo za zunanje delovanje in komisijo. Nobena skrivnost ni, da je mogoče njuno sodelovanje izboljšati. Poleg tega pa smo želeli tudi predvideti dodatne pogoje za tako imenovano prožno vsoto. Naš parlament mora ohraniti možnost nadzora. Glede na to, da je samo 1,6 odstotka proračuna predvidenega za človekove pravice, naj vas svarim, da se moramo izogniti popolni instrumentalizaciji eh, sklada za zunanjo politiko. Uh, zlasti pod uh, naslovi, kot je boj proti terorizmu. Smo skupnost, ki temelji na vrednotah in to se mora odražati tudi v našem proračunu. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu odbora za kulturo, gospa Jimenez Barbat. Presidente. Predsedujoči, poslanke, poslanci, v zadnjih desetletjih je bilo očitno, da imamo pred nami celo vrsto izzivo. Zato novi instrument za sosedstvo in uh, za mednarodni razvoj je eden izmed najpomembnejših v tej uh, zakonodajni dobi. Uh, Gre za financiranje zunanjega delovanja in to bo pomenilo večjo prožnost in tako bo e, Evropa kos svojemu, e, svoji ulogi na mednarodnem prizorišču. Bistvenega pomena je to, da se to dogodi v, sklup, v sklopu tega instrumenta in naj spodbudimo trajnostni razvoj v sklopu agende 2030. Zato naš odbor želi poudariti ulogo uh, e, vključujočega izobraževanja in pa boju za zmanjševanje revščine in enakosti. To je bistvenega pomena, zato da spodbudimo strpnost, ustvarjamo miroljubna. Uh, eh, družbe in spodbujamo demokracijo. Želimo tudi okrepiti eh, sodelovanje z državami, ki spadajo v sosedsko politiko, če želimo biti kos temu izzivom. Zato je bistveno, da ta instrument ohrani financiranje eh, v sklopu sosedske politike Evropske unije. Minjum kam. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu odbora Libe dobi besedo gospa Spinelli. Hvala predsedojoči. Instrument, o katerem se pogovarjamo, je geopolitični instrument, bolj kot trajnost, kot eh, razvojni instrument. Mantra je pomagajmo eh, priseljencem v njihovih državah in dajmo se takoj odzvati na naše takojšnje interese v zunanji politiki. Vse je treba postoriti za to, da migracijski tokovi ne bodo več neredni, ampak ne postanejo redni, varni, odgovorni torej nastane pravzaprav ta strah, ta bojazen pred ne samo nezakonitim, ampak celo neodgovornim priseljencem. Klasična razvojna politika se združi za zunanjo politiko in tudi za vojaškimi sporazumi. Proti eh, mnenjem, ki jih je pred časom eh, v preteklosti že izdal parlament, eh, pravzaprav obmoknemo ob eh, vseh različnih vojnah, ki ustvarjajo revščino in izseljenje nadaljevanje. Sicer se omenja v besedilu tudi revščina, ki jo treba izkoreniniti in človekove pravice, ampak bojim se, da je to samo poklon eh, zaradi vseh napak, ki jih imamo v tem besedilu. Najlepša hvala zdaj pa v imenu odbora za ženske, gospa Forence. Hvala lepa. Eh, spregovorila bom eh, kot eh, poročevalka odbora FEMO v zvezi s predlogom, o katerem se pogovarjamo. To nalogo sem prevzela z, veliko, z velikim zadovoljstvom. V, tej, v tem sklicu sem sodelovala s številnimi nevladnimi organizacijami in mrežami z področja mednarodnega sodelovanja. Moram reči, da sem se spopadala s podobnimi vprašanji. Eh, na katere se je prej sklicevala eh, poročevalka iz odbora Libe. Besedilo, ki bi se moralo ukvarjati s spodbojanjem temeljnih vrednot Evropske unije, kot je enako spolo, človekove pravice, spoštovanje okolja in kultura, se konkretizira v eh, poskusu obvladovanja finančnih tokov, zato da okrepimo predvsem evropske mednarodne meje, kljub pozitivnim rezultatom, ki so bili doseženi pogov med pogovori v odboru FEM, ugotavljam z obžalovanjem, da končno besedilo pomeni korak nazaj ne samo v primerjavi z mnenjem našega odbora, ampak tudi v primerjavi z akcijskim načrtom Evropske komisije. Omemba tudi na, nasilja med spoloma oziroma Eh, dajanja eh, polnopravnih eh, torej opolnomočnosti ženskam, vse to je izključeno. Najlepša hvala, zdaj pa v imenu skupine ELS, gospod McAllister. Gospod predsedajoči, gospe in gospodje, dragi kolegi. Kot predsednik odbora za zunanje zadeve bi se najprej rad zahvalil vsem štirim poročevalcem za odlično delo cilj našega Evropskega parlamenta mislim, da je jasen. Želimo zagotoviti, da bo zunanje delovanje Evropske unije temeljilo na ustreznih sredstev, tako da bomo s tem imeli učinkovito orodje za zagotavljanje naših vrednot in interesov po vsem svetu. Evropsko zunanje delovanje mora biti dosledno in prožno. Zato je združitev obstoječih finančnih instrumentov pomemben ukrep za doseganje tega cilja. Kot Evropski parlament je v našem interesu, da uskladimo doslednost in prožnost tudi z večjo demokratično odgovornostjo in učinkovitimi mehanizmi nadzora. Zato pozdravljam dejstvo, da poročilo predvideva okrepljen dialog med parlamentom in komisarjem Mimico, med, ter komisijo, ko gre za uporabo delegiranih aktov in sprejem strateških odločitev. Najlepša hvala. Najlepša hvala v imenu skupine socialistov in demokratov, gospod Neuser. 100 milijard evrov za sedem let, to je ogromen instrument in marsikateri kolegi in kolegice so zelo skeptični do njega. Uh, Gospod predsednik, gospod komisar, kolegi in kolegice, naj se izredno zahvalim pročevalcem ter kolegom iz poslanske skupine, eh, predvsem eh, Antoniju Panceriju, s katerim sem tesno sodeloval. Mislim, da imamo pred seboj osnutek, ki je dober, imamo zakrožen paket, ki eh, so ga skupaj oblikovali vsi trije odbori in da tega ne bi posmeli postavljati pod vprašaj. Uh, Izpostavil bi nekaj pomembnih točk, ki so pomembne z vidika razvojnega sodelovanja. Dosegli smo, da 45 odstotkov, 45 namesto 25 odstotkov celotnih sredstev je namenjenih eh, boju proti podnebnim spremembam, eh, ohranjanju okolja, preprečevanju eh, nastanka puščav in dosegli smo tudi, da migracije vidimo v kontekstu mednarodnega razvoja. Migranska politika mora zagotavljati varnost ljudi ter eh, zagotavljati učinkovito in dobro načrtovanje ter varovanje ljudi. Kot je to eh, zapisano tudi v naših temeljih listinah in eh, kot je to del naših vrednot. Migracije so posredica nepravičnosti, konfliktov in želimo predvsem strategijo, ki se bo borila proti temeljnim vzrokom za ta pojav. Deset odstotkov eh, je zato za samo upravljanje migracij pravzaprav dovolj. Eh, Socialni demokrati smo, bi morali izredno podpreti ta instrument, kajti obravnavati tudi enakopravnost med spoloma, pravice žensk in deklic in prepričan sem, da je ta instrument eh, dober, tudi odzivi iz civilne družbe so izredno pozitivni in eh, tudi civilni družbi se zahvaljujem za konstruktivno sodelovanje. Najlepša hvala. V imenu skupine Alde, gospa Vekapera, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči sosedska politika, razvojno in mednarodno sodelovanje eh, so pomemben element Evropske unije in eh, njenega financiranja. Od tem dokumentu bomo glasovali v ključnem trenutku in to bo odločilno za uspeh agende 2030 in uresničitev razvojnih ciljev ali pa eh, bomo žalostno spodleteli. Predlog parlamenta je še bolj ambiciozen od predloga komisije. 45 odstotkov sredstev želimo usmeriti v okoljske in podnebne ukrepe. Ravno tako smo vključili tudi močnejšo komponento enakosti med spoloma, podpiramo prizadevanja za socialni in človeški razvoj, zlasti izobraževanje in zdravje. Evropski razvojni sklad bomo s tem vključili v evropski proračun, kar bo krepilo demokratični, nad razvoj, demokratični nadzor nad razvojno pomočjo in upam, da bo svet to podprl. S tem, ko bomo poenostavili financiranje zunanjih odnosov, bomo kot Evropska unija ukrepili svojo vlogo v svetu. To pa eh, terja eh, enotna prizadevanja na vseh področjih, naprimer eh, tudi uskladitev med severno dimenzijo in aktirsko, arktično regijo. Enakost med spoloma, trajnostni razvoj, odprava revščine so in bodo še naprej odlična vodila za naše zunanje odnose. Ni pa dovolj, da imamo cilje temveč moramo zagotoviti, da tudi dosegamo rezultate. Najlepša hvala v imenu skupine Zeleni, gospod Remon. Spoštovani gospod komisar, pozdravljeni. Mi kot zeleni smo bili zelo skeptični glede instrumenta, ki naj bi združil toliko obstoječih instrumentov pod eno streho. Uh, V pogajanjih smo poskušali biti kar se da konstruktivni, zelo eh, resno smo zadevo vzeli. 250 eh, predlogov sprememb je prišlo iz naše skupine, kot je omenil gospod Prega. Eh, in mislim, da nam je uspelo vključiti tudi nekaj naših želja. Tako da mislim, da so bila pogajanja zelo konstruktivna. Glede na to, da smo bili izpostavljeni, pa eh, naj povem, da e, sicer v kvantitativnem smislu smo naredili korak naprej, ne pa toliko v kvalitativnem. Marsikaj je bilo doseženo pri pod, zaščiti podnebja, pri enakopravnosti žensk. E, veliko pa je ključnih točk, ki so žal samo v uvodnih izjavah, ne pa v samem besedilu. Eh, vzdržali smo se pri glasovanju v odboru in pripravljeni smo na nadaljna pogajanja. Tudi zadnjo noč smo pripravljeni izkoristiti za to, za to, da bi eh, še malo spolirali ta instrument, zato da bi ga lahko dejansko lahko podprli podprli, vendar pa za to bodo potrebne uh, ključne zaveze, uh, kajti uh, to, kar je v besedilu zdaj ne predvideva nobenih trdnih zavez, nič ni trdno opredeljeno in uh, denar bi se lahko porabil tudi za ukrepe, ki jih mi kot uh, skupina zelenih vsekakor ne bi podprli. Najlepša hvala. Gospod Sančes, kadent je naslednji, izvolite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 Hvala lepa, predsedujoči. Predlog Evropske komisije, da bi združili vse finančne instrumente za zunanje delovanje, je žalitev za ta parlament. Niso upoštevali rezolucije parlamenta 14. marca 2008, s katerim je parlament zaprosil za posebne in ločene instrumente za, razvoj, za razvojno pomoč in za sosedstvo. Zato v celoti zavračamo ta zakonodajni predlog, kaj s ti združevanjem obstoječih skladov ne pomeni večjega spoštovanja načela eh, koherence pri razvojnih politikah, eh, ampak nasprotno, kaj ti bodo uporabljali sredstva za razvojno pomoč za strateške in obrambne cilje. Pravi cilj, ki se skriva za, to, za tem združevanje, je eh, dejansko uporaba ogromnih sredstev, ki so namenjene za razvojno pomoč, tudi za obrambne namene, za nadzor na mejah. Ljudje morajo vedeti, da s tem predlogom Evropska unija bo nehala biti največji donator eh, razvojne pomoči na svetu. Nekaj, kar, eh, na čimer smo lahko bili ponosni. Od zdaj dalje ta denar se bo lahko uporabljal za orožje in za a, eh, tudi mejno stražo in patrulje. In torej a, Evropska unija vedno manj. A, zastopa eh, ideale, na katerih je nastala. Eh, in eh, torej nimamo več tega socialnega čuta in torej taki predlogi nas oddaljujo od naših mednarodnih zavez, kot je agenda 2030, s katero si ponimo usta. Hvala lista. Hvala lepa. Gospod Sančet Salafranka, eno minuto. Hvala lepa. Eh, ponavadi pričenjam tako, da čestitam za opravljeno delo, ampak tokrat tega ne moram storiti, kajti eh, dva soporočevalca iz moje skupine se nista zedinila, ampak kljub temu eh, tukaj gre za to, da imamo zunanjo politiko, ki naj bo bolj dosledna, bolj vidna in bolj učinkovita in v tem smislu se moramo posluževati velikih sredstv, s katerimi razpolagajo ti instrumenti. Mislim, da bi se oddaljili od razprave, če bi morali se pogovarjati o tem, ali smo pred enotnimi enotnim instrumentom ali pa a, ločenim instrumentom. Mislim, da kar je pomembno, je to, da Evropska unija ima pomembno te, m, vlogo na mednarodnem prizorišču, da Evropska unija ima dosledno politiko, ki se lahko prilagaja spremenjajočem se izzivom, tako kot je povedala a, kolegica, ki je zapustila dvorano, da ohranimo a, pristojnosti Evropskega parlamenta. Ne smemo se motiti, torej ne gre za to, ali gre za enovit ali pa a, ločen instrument, ampak gre za to, da ohranimo vidnost in prepoznavnost našega zunanjega delovanja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa McKeven. Eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Bom ponovila to, kar so že povedali poročevalci oziroma drugi eh, govorniki v imenu moje skupine v zvezi z pomembnimi predlogi sprememb, ki so bili vloženi. Mislim, da je to izboljšalo besedilo in upam, da bo svet to sprejel. Se zahvaljujem so poročevalcem, predvsem gospodu eh, Engelsu in Šrederju za eh, njihovo delo, kajti res to je bistvenega pomena za evropsko razvojno politiko. Ne gre samo za nek neko drugo generacijo zunanje politike, gre za nekaj posebnega, ki temelji na boju proti revščini in eh, na boju za mednarodno pravično. Želim izpostaviti par vidikov. Prvič, torej, eh, glede na okolje, v katerem bomo delovali od zdaj do leta 2030, je treba biti pozorni eh, predvsem na um, trajnostne razvojne cilje in na, n, moramo biti učinkoviti na področju zaveski smo jih sprejeli v okviru pariškega sporazuma. In ne nazadnje tudi Kolegice in kolegi, to bo verjetno zadnjič, zadnja priložnost, ko bom spregovorila kot poslanka eh, v tem parlamentu po 21 letih in torej bi se zahvalila eh, vam, gospod eh, komisar Mimica, vašim sodelovcem, kolegom iz odbora Deve, predvsem kolegom iz Afeta, s katerimi sem delovala in tudi zahvaljujem se vsem sodelovcem, ampak dvema kolegoma se želim zahvaliti, mojima dvema sodelovcema, ki pač sta si vzela čas, da prijeta danes eh, tu, ker sta vedno zelo zasedena. Torej, hvala lepa, eh, res eh, iskrena zahvala za pomoč, ki sta mi jo uh, izkazala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Sargentini, eno minuto imate. Dank u voorzitter. Voorzitter, dit is een ongelukkige constructie. Hvala lepa, predsedujoči. Moram reči, da torej to združevanje zunanje politike in razvojne politike je nesrečna kombinacija, kajti včasih zasledujemo različne cilje, ko gre za razvojno politiko, moramo zasledovati cilje za, v korist drugih, torej v sklopu boja proti revščini. In torej hkrati to mora biti tudi trajnostno zastavljeno. Če združimo ta dva cilja, torej zunanjo politiko in razvojno politiko, potem tvegamo, da da eh, smo neučinkoviti in da zaidemo s poti. Eh, moramo eh, ohraniti tudi fleksibilnost eh, in to me zaskrbljuje predvsem eh, kratkoročno, kajti to je neskladno za razvojno politiko, ki mora biti stabilna in tudi predvidljiva. Zato to združevanje je nerazumljivo ljudem, tudi je nejasno, kateri je naš načrt B, če nam ne bo uspelo vključiti tudi vse ta sredstva v Evropski razvojni sklad, kajti drugače ne bomo razpolagali niti z zadostnimi sredstvi. Morda to ni niti niti dovolj za to, da se borimo proti podnebnim spremembam. Sicer 45 odstotkov je bilo namenjenih tudi boju proti podnebnim spremembam, to nas veseli. Mi smo skušali biti konstruktivni in smo veseli, da je bilo veliko predlogov tudi sprijetih, kar pa je pomembno so rezultati. Zeleni so si prizadevali, so se trudili, sodelovali z drugimi, ampak ne vidimo nobenih jamstev in eh, ne mislimo, da eh, tudi pogajanja s svetom svetom in komisijo bodo privedli do primernega eh, probilnih sredstev za boj proti podnebnim spremembam. Hvala lepa. Zdaj pa eh, gospa Sančes Kaldentej. Gospa... Pravzaprav lahko govorimo že o neke vrste trendu, da se sredstva, ki so bila predvidena za uh, razvoj, uporabljajo za boj proti migracijam in za vojaške namene. Uh, toliko o uh, In to, ko gre za stabilnost, ko gre pomoč, za pomoč Afriki in uh, ko gre za uh, druge sklade. Vojaški nameni naj bi bili razvojni, razvojna pomoč. Žal to izhaja iz predloga komisije. Z delovanjem vojske na kriznih območjih nišče ne odpravlja sporov. Gre za dokončni konec evropske civilne pomoči z utemeljitvijo, da naj bi bilo to bolj učinkovito, se združuje instrumente, kar naj bi zmanjšalo stroške, ampak z, e, združitev vseh političnih področji v novem instrumentu bo po našem mnenju pripeljalo do podreditve vseh področji pomoči geostrateškim in ekonomskim interesom Evropske unije. Financiranje vojaških akterjev in partnerskih vojsk, katerih delovanje se opredeljuje kot začasna